z eh, Iranom. Še naprej verjamemo v eh, varnostni pomen eh, jedrskega sporazuma z Iranom. Vemo pa, da izvajanje tega sporazuma postaja vedno težje in naj danes napovem, da bomo imeli skupen odbor z Iranom in sicer 6. decembra. kajti visoka predstavnica je hkrati tudi koordinatorka eh, za eh, visoko komisijo za jedrski sporozum z Iranom. In eh, v tem okviru smo skušali zagotoviti enotnost ne le evropejcev, kajti to smo že dosegli, ampak tudi drugih udeležencev v jedrskem sporozumu. Mislim na vse tiste, ki so še del tega sporozuma, potem ko so se ZDA umaknile. In jaz mislim, da je ta enotnost ključ do ohranitve sporozuma pred eh, nekaj tedni eh, smo se strinjali, da je potrebno ta sporazum ohraniti in eh, svojemu nasledniku želim vse najboljše, ko bo prevzel tudi to težavno vlogo pri koordinaciji iranskega sporazuma. In še Nekaj besed o Libanonu, ki nikakor ni najmanj eh, pomembna država. Libanon je zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo, hkrati pa ima Libanon tudi prav posebno mesto v naših srcih. Prebivalci Libanona želijo dobro upravljanje, dobro upravljanje in dobro upravljanje, ne želijo eh, razdelitev eh, družbe. To kaže, kako zelo odprta je družba v Libanonu. Potrebno je odgovoriti na zahteve libanonskega naroda in pri tem ohraniti mir, ki ga je Libanon tako težko dosegal. Najprej je potrebno zagotoviti vzpostavitev delujoče vlade, ki bo omogočila politično in gospodarsko stabilnost. Potrebno pa je tudi odločno izvajanje konkretnih reform na področju boja proti korupciji in na področju gospodarstva. To je v skladu z pričakovanji libanonskega naroda. Hkrati je to tudi priložnost za izvajanje reform, ki jih Libanon tako zelo nujno potrebuje. Hkrati pa je potrebno ohraniti stabilnost eh, države. Naj dodam še besedico ali dve o temi, eh, ki ni v središču naše pozornosti danes. Ampak to ne pomeni, da ta tema ne obstaja. Celoten Bližnji vzhod obstaja zelo občutljivo območje. Ravno kar smo razpravljali o Palestini, ne pozabimo tudi na situacijo v Siriji. Tudi ta uh, zadeva še zdaleč ni rešena. In na severu zahode, zahodu Sirije se je situacija ponovno poslabšala. Le nekaj tednov eh, po turški ofenzivi se je odprla nova fronta, torej eh, regionalna napetost je še zmeraj zelo velika in eh, zaradi tega je še toliko pomembneje, da izvajamo pritisk na vse v regiji, da pokažejo zadržanost in da si prizadevajo za trajnostne rezultate v boju proti skupnemu sovražniku. Prizadevamo si za iskanje večstranskih rešitev za različne krize v regiji in pri tem tesno sodelujemo z našimi partnerji, eh, z Irakom in Libanonom, skušamo zagotoviti ulaganja, obnovo in gospodarsko rast. Poleg tega pa podpiramo ti dve državi pri izvajanju reform. Obe državi boste morali najti način eh, za premustitev trenutnih težavnih, če tega ne more storiti na mesto. Eh, njih, ampak eh, Evropska unija bo nadaljevala pri eh, podpori dialogu in pri uspodbujanju reform. To je ena izmed regij, ki nam je najbližje. Pogosto rečemo, da je to naša skupna regija in Evropska unija bo nadaljevala za svojim delom kot zanesljiva partnerica in si bo prizadevala za mir na Bližnem vzhodu. Najlepša hvala. Thank you, Mrs. Mogherini. Hvala lepa. V imenu skupine ELS Dobi besedo gospod Štefanec za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Vsi smo slišali za nedavne proteste v Iranu. Ti protesti, eh, ki eh, potekajo več kot enajst dni, eh, potekajo v vseh regijah, v provincah v Iranu in v številnih mestih več kot 450 eh, eh, ljudi eh, je bilo ubitih, ampak najbrž je žrtev še več. Več kot 150 mladih je bilo ubitih za strani iranskih varnostnih sil in ta seznam je bil že objavljen. Med njimi je tudi 14-letnica in uh, njeni družini uh, so uh, oblasti dejale, da ker je bila stara samo 14 let, uh, ne bodo prosili, da družina pokrije stroške pogreba. Poleg tega je bilo eh, z strani vlade zahtevano tudi, da se takoj eh, prekine posredovanje informacij po internetu, tako da eh, mednarodna skupnost ne bi izvedela za ta grozljiva dejanja. Zelo me skrbi tudi za več kot deset tisoč zapornikov številni, eh, ki so bili aretirani, eh, bodo kmalo eh, tudi javno obešeni. Med njimi je tudi posameznik, ki ga iranski režim obtožuje za začetek teh protestov. Ne moremo dovoliti, da Iran trpinči in aretira tiste, ki se eh, borijo in svobodno izražajo svoje mnenje eh, na ulicah. Gospa Rajani je zahtevala, da eh, Evropska unija čimprej pošlje misijo za ugotavljanje dejstev v Iran in da se Eh, odgovorni, zagovarjajo pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Evropski parlament bi moral podpreti iranski narod in pozivam visoko predstavnico, da stori enako. Narediti je potrebno konec trenutni politiki, kajti mislim, da, ta, da je ta politika neuspešna in eh, da škoduje verodostojnosti Evropske unije. In sicer ne le v Iranu, ampak tudi druge po svetu ljudje nas pozorno opazujejo in čakajo na naša nadaljna dejanja. In mislim, da je čas, da se Evropska unija odzove. Hvala lepa. V imenu skupine SND dobi beseda gospa Santoš za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa eh, visoka predstavnica. Vidimo, eh, da se je situacija v Iranu spremenila, eh, situacija je zelo zapletena, težko je predvideti, kaj se bo še zgodilo in eh, poleg tega mislim, da se moramo zavedati tudi zapletenosti situacije. Korupcija, prihodnost brez vsakršnih obetov. Takšna je situacija v Iraku, Iranu in Libanonu. To so države, ki imajo eh, težave in krizo še zaostrujejo zunanji akterji. Ne moremo zanikati dejstva, da je bil uh, odziv uh, na proteste uh, nasilen, uh, recimo v Libanonu ali pa v Iranu. Tega več ne moremo zgolj mirno opazovati. V Iranu je celo bil ugasnen internet, prišlo je do trpinčenja in več kot sto smrtnih žrtev je že bilo objavljenih. To je nespremljivo. In vzpodbuditi moramo vključujoč dialog, to je edini način, da premostimo trenutno krizo v eh, državi. In nazadnje še k Iraku. Evropska unija se mora odzvati na dogodke v eh, Iraku in eh, prekiniti prenos tehnologije, ki bi lahko bila zlorabljena. Hvala lepa. Sedaj pa skupina Renew in uh, gospod Geta. Mikrofon, prosim. Na stotine smrti v uh, Iranu, protesti v Bagdadu, uh, to je nov razvoj na Bližnem vzhodu. Če si ogledamo proteste v Bejrutu in uh, Bagdadu, tukaj vidimo, da ne gre za uh, šiite, eh, sunite, za kristijane, za muslimane, ampak da gre za državljane teh dveh držav, ki skupaj protestirajo eh, zoper korupcijo in eh, zoper poslabšanju javnih storitev. Tega ne moremo enostavno zanemariti. Stoletje po kolonizaciji se zdi, eh, da eh, ta eh, država, Libanon, končno postaja prava država narodov. V Iraku vse šiitske skupnosti obsojajo vlado. Ti dve državi nasprotujeta diktatu, eh, ki eh, ga eh, nalaga vlada. Zahtevajo konec teokracije. Več kot 20 let že ti državi hitita iz krize v krizo, pravzaprav pa se težave le še poglabljajo vse bi lahko eh, v tej regiji spremenili, eh, če bi vzpostavili novo ravnotežje. A ravnotežje je vedno bolj omajano. Ne moremo torej biti gluhi in nemi. Zagotoviti moramo ustrezno vlogo Evropske unije na mednarodnem eh, prizorišču in zato moramo imeti tudi vse ustrezne instrumente. Um, Najlepša hvala in se opravičujem. Sedaj pa gospa Neumann v imenu skupine zelenih. Tri minute. Dragi kolegi, pred 30 leti so se ljudje odpravili na ulice Evrope in se zauzeli za demokracijo in mir. Niso bili organizirani, ampak so bili združeni v svoji težni. Mi smo ljudje, mi smo narod. In Na ta način so spremenili naša življenja. Ti protesti so bili uspešni. Poleti smo videli proteste v številnih državah na Bližnem vzhodu. V Alžiriji se nadaljujejo, eh, v Egiptu, v Libanonu je predsednik vlade odstopil, eh, Irak. Na proteste so odgovorili z velikim nasiljem, 350 eh, človeških žrtev, Iran, velik internetni mok ampak več kot sto eh, smrtnih eh, žrtev eh, je bilo zagotovo, čeprav več informacij nimamo. Ljudje so se odpravili na ulice, borijo se proti korupciji, želijo udeležbo in borijo se za demokracijo in proti zatiranju ni jim več eh, mar za eh, regionalne meje, za eh, etično pripadnost. Vsi smo iračani, je njihovo sporočilo. In tega je oblast strah. 17-letnik žrtev napada z karnistrom mame na ulicah nasilno uh, obnašanje eh, varnostnih sil v Iranu. Mi v Evropi, ki pa ravno kar obhajamo 30. obletnico mirne revolucije, vse to nemo opazujemo. V Iraku smo bili prisotni leta, zagotavljali smo humanitarno pomoč, sodelovali smo v projektu obnove, pomagali smo pri izvajanju reform v različnih sektorjih. Hkrati eh, pa eh, v teh eh, državah ostrostrelci streljajo na mirne protestnike. Združeni narodi so izgubili svojo verodostojnost in protestniki nas povsem jasno pozivajo, nas, Evropsko unijo, da zapolnimo vrzel, ki je nastala, da vzpostavimo dialog, da zaustavimo ubijanje, da naredimo konec zlorabam, da poskrbimo vrzel za eh, pravo reformo varnostnega sektorja. In kaj počne Evropska unija? Podaja izjave, brez kakršnih koli zavez. In kolegi, naj bom povsem jasna. Storiti nič ali pa skoraj da nič v tej situaciji pravzaprav povzroča več škode kot koristi. Leta 2011 smo podprli uh, arabsko pomlad eh, in uh, sedaj uh, jih ne moramo ponovno razočarati. Vsi smo človeška bitja z človeškimi potrebami. Hvala lepa. The... Najlepša hvala v imenu skupine ID, gospod Rivier. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Libanon, Iran, Irak, to je regija, ki je že dolgo pod tujim vplivom, pod tujim uh, umešavanjem. Irak eh, je še naprej eh, prizorišče mednarodne razklanosti. ZDA eh, je sicer zmanjšala udeležbo, Iran je v konfliktu z ZDA eh, in eh, ugasnili so internet, ljudje želijo svobodo in zahtevajo svoje pravice. Pogosto pa vlada kaos, enako je tudi v Libanonu. gre za uspon uh, eh, vzhodne civilizacije, kjer se je pravzaprav uh, začela uh, civilizacija. V tej revoluciji državljani zahtevajo le to, uh, kar je že tako ali tako njihovo. Zastava Libanona je eh, znamenje upanja in eh, mi bi morali tem državam pomagati pri ohrenitvi sistema, ki bi omogočal različnim verskim skupnostim, eh, da obstajajo skupaj. Najboljši odziv na islamski barbarizem v eh, Libanonu bi bil, da pomagamo eh, narodu, da najde pot eh, iz te situacije. Potrebno je zagovarjati pluralizem v Libanonu, kajti to pomeni tudi obrambo pluralizma v Evropi. V imenu EKR, gospa Fotiga, za minuto in pol. Hvala. So sledovi iranskih operacij v vsej regiji, v vsakem konfliktu, v vsaki vojni. In ta navzočnost škodi stabilnosti in miru. In eh, najslabše je bilo pridržano eh, iranskemu prebivalstvu, ki je multietično, ki je zelo raznoliko, ki pa kljub temu nastopa enotno proti eh, režimu Mula, Mula v zadnjem eh, času in predvsem v zadnjih dveh letih. Zadnji protesti so res množični v vseh 31 provincah, v večini iranskih mest. Internet je bil eh, odklopljen in prihaja do barbarskih nasilnih dejanj strani režima proti prebivalstvu. Več kot 300 je že žrtev v zadnjih 11 dneh, več kot 10 tisoč je um, aretiranih oseb in um, skrbeti mora nas uh, njihova usoda in kje se nahajajo tako kot eh, se je že dogajalo s političnimi zaporniki pred leti. Njihova usoda je zgleda usoda eh, žrtev pravosodnega kriminala. Kar zadeva možnost kriminalnega delovanja proti človečnosti, moramo eh, odločno delovati in se ne smemo samo smejati mulom. Za Evropsko združeno levico, nordijsko levico dobi besedo gospa Ernst. Kar se je dogajalo v zadnjih tednih na Bližnjem vzhodu je tragedija, da je v Iranu zaradi socialnih problemov šlo na ulice, je seveda njihova pravica in da to storijo kljub prepovedi demonstracij, kljub temu, da nimajo pravice svobodnega izražanja mnenja. To pomeni velik pogum in mnogo ljudi je izgubilo življenje. Na demonstrante, protestnike se ne strelja. Smrt ljudi ni neka postranska škoda v imenu neke večje stvari ali kakšne druge stvari. In zato sem tu in se želim pokloniti tudi v imenu moje politične skupine, pa tudi drugih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 eh, umorjenimi protestniki, njihovimi svojci, ženami, otroci, starši. V imenu iranske delegacije, katere predsedujoča sem, se obračam na vas, da sestavimo pismo, ki ga pošljemo eh, kolegu v Iranu, iranskemu parlamentu, kaj ti mislim, da se, ne, smi, da se mora odzvati tudi parlament, ne samo komisija. Razen tega se čutim osramočeno, da kot evropejci, Evropejci nam, kot Evropejcem nam ni uspelo nič učinkovitega, da bi eh, storili nekaj proti ameriškim sankcijam, eh, kaj ti odnosi z ZDA so nam zelo dragi in zato mm, se ne skrbimo za prihodnost Irana. In del problema smo, znam, razočarani so nad nami in zato moramo prenehati s to nepošteno politiko. Hvala za nepovezane poslance dobi besedo gospod Kastaljo za minuto in pol in želim opozoriti poslanke in poslance, da naj se držijo dodeljenega časa. Vi ste podpredsednik parlamenta in boste to gotovo upoštevali. Hvala. Gosp kolegice in kolegi, situacija na Bližnem vzhodu je tako eh, zapletena, da bi se je morali eh, lotiti bolj strukturno. Um, treba je povedati, da s, m, bi morali specifično razpravljati o posebnosti posameznih državah. Želim se posvetiti predvsem državi Libanonu, ki je strateškega pomena. V Bejrotu eh, se dogaja velika ekonomska in politična kriza, 150 odstotna je zadolženost. Um, Eh, in ekonomija je na robu propada. Eh, potrebujejo nujne reforme, ki pa jih ne morejo izvesti zaradi kompleksne politične situacije. Um, gospod Ariri je odsta, odstopil, vendar so velike težave oblikovati novo vlado. Vsi vemo, kako ključnega pomena je ta država iz geopolitičnega vidika in škodljive posledice v primeru nestabilizacije bi prav tako čutili. Nova vlada mora izvesti eh, ekonomske reforme, vendar se mora boriti tudi proti razširjeni korupciji, ki je ena od razlogov za eh, proteste. Vendar Libanon sam ne bo išel iz te krize. Do danes je v državi približno 1,5 sirskih beguncev in treba, eh, Evropska unija mora veliko bolj odločno pomagati. Eh, in zato vabim novo komisijo, da se loti te nujne zadeve. Eh, kaj ti, eh, če tega ne bomo storili, bodo posledice dramatične. Hvala. Naslednji pa je na vrsti gospod Kim Puropolos za tri minute. Kaj se kje, brother? Rabidi Snadelfi. Diafonume v tuspuljene. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da v, tu v parlamentu posvečamo preveliko pozornost človekovim pravicam. Evropa mora biti svetilnik demokracije človekovih pravic in razvoja na mednarodnem prizorišču. Vendar res je, da smo idealisti. Želeli bi si, da naša soseščina, eh, bližnji vzhod deli naše vrednote o ženskah, o mladih, o invalidnih osebah, o, o eh, eh, opoziciji, o manjšinskih religijah. Švedska in Grčija, pa nista Sirija. In uh, videli smo, Eh, da je prišlo do revolucij, ki so vodile do režimov, ki so bili hujši od eh, predhodnih. Eh, zato moramo oprimiti idealizem tudi z realizmom. Moramo biti pozorni na nestabilnosti, ki se razvijajo na Bližnjem vzhodu in ki lahko eh, Eh, ki eh, koristijo določenim režimom. Um, um, torej, potrebujemo stabilne partnerje kot Evropska unija v tej regiji in vemo, da eh, so perspektive za izboljšanje situacije, predvsem tudi v Iraku. Ehm, treba je seveda prispevati k obnovi, drugače bomo to obžalovali. Na milijone Iračanov potrebuje pomoč. To so potencijalni begunci, mogoče še niso na evropskem območju, ampak vsak od nas si lahko predstavlja in tudi razume ehm, očeta, mater, ki bodo storili vse, da bodo rešili otroka. In eh, to. Eh, vodi do izkoreninjanja, ki ima hude posledice. Seveda eh, je eh, prav, da tem osebam pomagamo, osebam, ki potrebujejo to pomoč. Torej, treba je pomagati ljudem tam, kjer so, tako da ne bodo iskali pomoči potem drugod. Um, in um, problem v Iraku bo rešen, ko bo država stabiliza, stabilizirana in moramo prispevati k stabilizaciji te države, da bi preprečili še večje probleme. Potem pri Iranu moramo se držati naših zavez, ki smo jih sprijeli v eh, sporazumih. Libanon je zrela demokracija in razumemo, da bo prihodna vlada, eh, da bo morala izvesti reforme in volitve. Eh, gre predvsem za notranjo stabilizacijo ob eh, spoštovanju prava in trgovina, ekonomija, statistika, na katero moramo igrati, moramo igrati gospa Arina za minuto in pol. Hvala, gospa Mogherini. Sem 100-200 odstotno um, se strinjam s vašo izjavo o Bližnjem vzhodu. Tam je kriza že nekaj časa in um, zahteve so vedno iste, socialne in za dobro upravljanje. Ne bom ponavljala to, kar so rekli drugi gospod Gitali Neumann. Povsod vidimo vlade, ki se odzivajo na te zahteve, ki so legitimne zahteve z represijo in pogosto, prepogosto tudi z nasiljem. Evropska unija mora igrati svojo vlogo. Ehm, zunanja politika mora temeljiti na spoštovanju prava in nespoštovanju multilateralizma. Evropska unija v nasprotju s Trumpovo administracijo mora prispevati k deeskalaciji napetosti v tej regiji in eh, eh, treba je mir eh, utemeljiti na mednarodnem pravu. In potrebujemo demokratični prehod, ki ga moramo podpreti kot Evropska unija v dialogu, pa tudi s podporo prebivalstvu. Hvala lepa

gospod Urteson. Imamo socialne proteste v različnih območjih Bližnjega vzhoda. Ehm, zdi se, da imajo protesti v vseh teh treh državah veliko skupnega. Gre za boj proti korupciji, za boljše storitve in tako naprej. In ti protesti so bili tudi eh, ehm, surovo zatrti. Več kot 300 ljudi je umrlo samo v Iraku. Um, poleg tega pa um, nevladne organizacije navajajo še okrog 200 mrtvih. Um, iranske in iraške varnostne sile so uh, torej brutalno zatrle te mirne proteste in mi moramo te oblasti eh, spodbuditi, da spoštujejo svobodo do izražanja in pa do združevanja in do um, zbiranja. Uh, poleg tega so um, izključili internet za kar nekaj dni. Uh, Ukinitev subvencije v Iranu je eh, sprožilo te eh, proteste, poleg tega lahko k temu prištejemo še ameriške sankcije, ki imajo hude učinke na prebivalstvo. Po podatkih eh, nevladnih organizacij in pa Združenih narodov trpi veliko število ljudi in to vsak dan. Mm, sam bi upozoril, iranski režim naj spoštuje temeljne pravice državljanov. E, to bi morali narediti in mi v parlamentu to vse čas zahtevamo. No, e, naj povem še nekaj o Iraku. E, tudi voditelji tam morajo prisluhniti svojim ljudem, morajo izvesti določene reforme, ki bodo izboljšale blaginjo ljudi. In mi kot Evropska unija se moramo truditi za regionalno zbližanje z Irakom treba pa bo seveda rešiti tudi eh, temeljne vzroke za eh, nestabilnost, ki je v regiji Bližnjega vzhoda tako razširjena. Hvala. Lici. Gospa Lici za minuto in pol. Gospod predsedujoči, visoka predstavnica, jih Želim opozoriti na pet eh, italijanskih vojakov, ki so bili ranjeni pri Kirkuku in sicer eh, ob eh, obletnici pokola v Siriji. Spopadi so vedno bolj pogosti in sicer predvsem v šeitskih območjih. Gre za ljudi, ki si želijo delo in ki. Eh, kritizirajo korupcijo. V severnem eh, Kurdistanu je prišlo tudi do veliko protestov, v Iraku se stopnjujejo napadi in islamska država se spet organizira. Evropska unija ne more ostati križem rok. Eh, predor v Bagdadu pod trgom Tahir um, tam um, imamo tudi eh, simbol eh, križenega, eh, ki kaže na to, kaj se dogaja s tem ljudem. Um, Seveda so tudi kristjani na tem območju, ki jim grin, eh, grozi izginotje po 2000-letnem obstoju. Um, poskušajo mirno protestirati proti tem. Trump je financiral te eh, krščanske organizacije. V Iranu je vloga takih organizacij še kako pomembna. Tudi Evropska unija mora podpreti, podpreti eh, krščansko manjšino v Iraku. Gospod Weimers za eno minuto. Gospod eh, predsedujoči, gospa visoka predstavnica Mogherini na mesto, da se klanjamo pred mulami, um, kar um, eh, samo pomaga režimu, eh, morajo evropski voditelji um, Eh, prisluhniti ljudem, kaj si ljudje eh, želijo. Eh, to je režim, ki skrbi bolj za teroriste kot za svoje ljudi, ki ne tolerira svobodnega mišljenja, ki um, pusti streljati vojake na nedolžne ljudi, eh, ki je zatiral ljudi več desetletij. Mi, evropejci, se moramo pridružiti hrabnim, hrabrim um, Irano, Irančanom v njihovih zahtevah. Nočemo islamske republike. To je sporočilo gospa Ruiz Villanueva za eno minuto. Hvala. Um, torej, ne dogaja se političen pretres samo v Južni Ameriki, ampak tudi na Bližnem vzhodu, pa v Afriki, Egiptu, Sudanu, Magrebu in tako naprej. Um, veliko ljudi zdaj protestira in zahteva dostojanstvo in pa socialno pravičnost. Uh, Odgovor na to pa je bil samo več represije in pa več iste politike. Um, veliko je bilo tudi nezakonitega umešavanja, naprimer ZDA v Iraku, potem imamo Zahodno Saharo, um, kurdska območja in podobno. In vse te krize zahtevajo evropski odziv. Uh, Evropa se je v preteklosti umešavala, zdaj pa smo te ljudi pustili na cedilu ali bomo tako ravnali še naprej. Evropa eh, mora končati vojaške intervencije in postati um, um, dober partner v pogovorih enakega z enakim in uh, eh, zauzeti se mora za uh, te regije tudi zato, ker vplivajo na naš del sveta. Hvala. Two minutes. Gospod Bilamin, za dve minuti, hvala gospod predsedujoči. Gospa Mogherini, rekli ste, da je regija, o kateri govorimo, bližnji vzhod eh, v velikih napetostih eh, in Evropejci morajo imeti tri glavne cilje in sicer pomagati tem državam eh, pri iskanju demokracije, da bi imeli bolj solidno pravno državo. Tu mislim predvsem kot eh, francoski poslanec na libanonske prijatelje, ki potrebujejo našo pomoč pri tem prehodu. Drugi cilj je, da se eh, zagotovi naša zgodovinska vloga in sicer zaščita manjšin in tu mislim predvsem na krščanske manjšine. Mi moramo biti njihovi Eh, podporniki eh, v tej regiji in tudi drugot. Zagotoviti je treba eh, pravico vsakega posameznika, ne glede na pripadnosti viroizpovedi. To mora biti tudi del naše diplomacije. In tretja smer, moramo spremljati in nadzorovati nadaljni razvoj in sicer, da tega ne bodo. Um, zaji, zajeli drugi in sicer islamizem, eh, kar tudi eh, vidimo. Radikalni islam lahko prevzame eh, nadzor nad tem območjem, če ni dovolj demokracije in na to moramo biti pozorni. 13 ameriških vojakov je predvčerajšnjem umrlo v območju Sahela v boju proti radikalnemu islamizmu. Moramo se seveda podpreti tudi Francijo v tem žalovanju. Naša država ne more voditi sama te bitke in se moramo povezati eh, tudi vojaško. In ne bomo imeli močne diplomacije, če ne bomo imeli tudi dovolj sredstev za to in sicer z evropskimi sredstvi za obrambo um, um, in za varnost. Uh, In s tem bo Evropa zagotavljala storitve za mir eh, tudi drugot po svetu, in da bodo eh, tudi druge države lahko ubrale pot eh, mirno pot do demokracije. Hvala, gospod Benifej, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Tu razpravljamo o zelo različnih državah, kjer pa se dogajajo protesti na tisoče ljudi, ki si želijo dostojno življenje, boj proti korupciji, protesti eh, so povezani z letom 2011, ampak to ne preseneča. Um,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 Torej, po arabski pomladi so strukturni problemi ostali. To sem tudi zapisal v poročilu, ki sem ga pripravil. Tudi um, Libanon je naš partner. E, veliko, več kot en milijon um, sirskih beguncev so sprejeli. In e, to je tudi vodilo, vodilo do uh, kolapsa te države. Uh, in Beirut sam tega ne more prevzeti. Um, moramo um, dati pravilne odgovore prebivalcem. Um, slišimo tudi o beguncih, ki se vračajo v Sirijo in da prihaja do Eh, do um, zlorabe teh ljudi. Um, potem kurdsko prebivalstvo. Um, regionalna avtonomija ne sme um, biti postavljena pod vprašaj. Um, 10. novembra so umrli italijanski vo vojaki. Um, ISIS je prevzel odgovornost. Um, Torej, po tem, ko eh, je Amerika eh, umaknila pomoč e, Kurdistan, eh, kurdskim silam, eh, se moramo seveda odločiti, kako bomo ravnali mi, ampak želim se Federiki Mogherini zahvaliti za njeno delo v preteklih letih. Hvala. Sahlani. Gospa Al-Sahlani, izvolite. Za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej povem naslednje. V tej hiši smo že dvakrat skušali priti do resolucije o Iraku, ampak nam ni uspelo. In prosila bi politične skupine tukaj eh, in vprašala bi vas, eh, zakaj blokirate resolucijo o Iraku. Ehm, samo govorjenje nič ne koristi, stvari se moramo dejansko lotiti. Gospa Mogherini, visoka predstavnica, imamo zgodovinsko izbiro, ali se bomo postavili na strani iraškega ljudstva ali pa iraške vlade. Vsi vemo, da vlade pridejo in grejo, ampak iraško ljudstvo pa bo vedno tam. Kakšni so torej konkretni ukrepi, ki jih boste sprejeli za to, da jim pomagate, da olajšate dialog, tako da um, bodo um, protestniki na uh, trgu Tahrir dosegli svoje. želim pozdraviti tudi eh, veleposlanika EU v Iraku za njegova močna stališča. Eh, želim se mu zahvaliti za to, ampak potrebujemo konkretne ukrepe. Evropska unija je že izgubila svojo verodostojnost in mislim, da bi morali prevzeti končno to odgovornost. Um, Evropska unija bi lahko bila verodostojna in to tudi moramo doseči, ker smo edina um, demokratična eh, povezava v svetu. Hvala, gospod Zimnjok. Hvala lepa, dragi kolegi. Rad bi vas opozoril tudi na varnostni problem, ki ne veljale za bližnji vzhod, ampak tudi za Evropo. Govorim o, o nekdanjih eh, islamskih borcih, ki so v zaporih v eh, Siriji. Veliko jih je iz eh, Evrope. Eh, Evropejci še zmeraj nimamo eh, dosledne, koherentne strategije za ravnanje z temi teroristi. Turkski upad v Sirijo je le še bolj izpostavil ta problem, kaj ti veliko borcev je zbežalo iz zaporov kako se bomo na to odzvali, kako se bomo odzvali na tiste, ki so brutalno ubijali, ki so se uh, borili proti ljudem na tak način, da so jih uh, žive sežigali. V Evropi eh, bi obravnava na sodiščih vodila eh, le v eh, nizko kazen. Kaj pa bi bila najboljša kazen za te teroriste? Potrebno jih je ostro kaznovati in ne zaslužijo si nobenega usmiljenja. Zaradi tega bi morali pomagati Iraku in Siriji pri vzpostavitvi vojaškega oziroma pri vzpostavitvi sodišča za vojaške zločine. Ta dejanja so bila storjena na Bližnem vzhodu in tam se je potrebno eh, za ta dejanja tudi zagovarjati. Le na ta način bomo zagotovili pravičnost tudi za žrtve. Mi smo odgovorni za eh, svoje državljane in čas je, da to odgovornost tudi prevzamemo. Hvala lepa. Pa one minute. Hvala, gospa Kim, pa za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Gospa komisarka, želim se vam iskreno zahvaliti za vse, kar ste počeli v zadnjih petih letih. Hvala za vsa vaša prizadevanja in eh, za vso vašo pomoč. Hvala za podporo vsem, eh, ki so bili vključeni v te razne vojne. Hvala za podporo regijam, ki so destabilizirane. Naj povem, mm, kako bi Evropska unija morala okrepiti svoj akcijski načrt. Ne gre samo za diplomatsko ukrepanje, ampak tudi za finančno pomoč. E, Naprimer, Jordaniji, Libanonu in pa Iraku bi lahko pomagali na finančni e, način. Vidimo, da številne države Iraku skušajo pomagati. Naprimer, Mačari pomagajo obnoviti neko regijo z 8 milijoni dolarjev. Batnaja, Šika in pa druge regije in mesta se obnavljajo in ljudje bi se vrnili v svoje kraje, če bi imeli to možnost. Mislim, da bi potem bilo tudi manj destabilizacije. To moramo zagotoviti. Mislim, da bodo konkretni primeri eh, pokazali in konkretni projekti pokazali, da smo tudi dejansko aktivni. Hvala, gospod Ruiz Devesa, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, eh, gospa podpredsednica in visoka predstavnica, hvala za vaše delo, hvala tudi za vašo izjavo, ki ste jo danes podali in jo jaz v celoti podpiram. Če si pogledamo, kaj se dogaja eh, danes v islamskem arabskem svetu, Eh, vidimo, kakšna je situacija v Alžiriji, v Libanonu, v Iraku, v Iranu. In eh, to bi nas lahko vodilo do misli, da eh, smo priča drugi arabski pomladi. V Alžiriji je prišlo do spremembe vlade, prav tako v Libanonu, v Iraku in Iranu potekajo protesti, ki so bili zatrti na posebno nesprejemljiv način. To, kar je povedala kolegica iz skupine Renew, je res. Ta parlament mora zauzeti jasno stališče eh, z resolucijo v zvezi z situacijo v Iraku in eh, gospod Borel, naš prihodni visoki predstavnik, bo moral zelo resno obravnavati situacijo teh treh držav. Potrebovali bomo tudi strateško eh, približanje in pa strateško obravnavo um, te regije. Hvala. Hvala. Gospod Kjučuk za eno minuto. Hvala. No, danes obravnavamo um, Bližnji vzhod, um, ampak um, to smo počeli že večkrat. Um, uh, nažalost, tam še vedno vladajo vojne, verski konflikti, revščina. Brez prave usmeritve za razvoj in brez upanja za milijone državljanov um, se lahko terorizem še razširi in to je že vodilo v tisoče žrtev nasilje v Iraku, Iranu in Libanonu je treba ustaviti. Politikom je treba predstaviti dejstva in ljudem dati upanje za prihodnost. Eh, tukaj gre za kruto resničnost. Eno, en iraški eh, časopis je rekel oziroma napisal, če nas eh, boste ubili, vse nas boste prevladali. Evropa ne more ostati tiho in uh, Oblasti v teh državah pozivam naj nehajo nasilno zatirati proteste in to takoj. Treba je odpreti pot za dialog. Parlamentarci morajo delovati v uh, javnem interesu in najti nov način izvajanja politike. Treba je vrniti upanje uh, ljudem in jim uh, prinesti boljšo prihodnost. Hvala. Gospod Marjani, za eno minuto. Uh, hvala. Uh, mi moramo razumeti jezo libanonskega ljudstva. Pozorni moramo biti tudi na razvoj dogodkov v Libanonu. Tam eh, je veliko verske eh, raznolikosti, eh, tudi krščanska skupnost ima tam svoje mesto in veste, da je v teh krajih še posebej ogrožena. Mi kot evropski poslanci si moramo zastaviti tudi vprašanje, kaj bo se zgodilo s temi tistimi milijoni, ki smo jih namenili Libanonu. Tukaj imam eno pismo iz Libanona, iz eh, regije Tripoli, ki eh, pravi, da je Evropska unija financirala obrat za um, ehm, predalavo odpadkov. Ampak eh, ta obrat nikoli ni začel delovati. Zakaj mi tega ne preverimo? Zakaj denar ni prišel uh, na cilj? Zakaj ni bil uporabljen za namen, uh, uh, za katerega smo ga tja poslali? Uh, Mislim, eh, da bi morali zagotoviti, da eh, gre denar, ki ga zagotavljajo evropejci, dejansko eh, državljanom teh držav, ne pa da se izgubi zaradi korupcije. Hvala. Gospod Zahradil, za eno minuto. In the previous debate uh, I said Israel is our uh, main regional strategic partner. Now... Rekel sem, da je Izrael naš strateški partner, ampak zdaj pa mislim, da je Iran naš največji regionalni strateški konkurent. V zadnjih letih smo bili priča temu, da je Iran stalno skušal pridobiti prevlado. Iranski fundamentalisti širijo svoj vpliv v Iraku, Siriji, Libanonu, spodkopavajo tudi notranjo koherentnost in mislim, da bi morali s tem prenehati. Nehati bi morali s to mirovniško politiko do Irana, podpirati bi morali opozicijo, če želimo nadaljevati seveda z zagovarjanjem evropskih interesov v regiji. Potem smo to dolžni storiti. Mislim, da je ključnega pomena za stabilnost v regiji, da Iran nekako omejimo. Hvala herr talman gospa gute lande ena minuta så använder iranska styrkor övervåld. Hvala lepa. Iranske sile ukrepajo z nasiljem proti vsem tistim, ki protestirajo zopr nepravilnosti v državi. Veliko je bilo ubitih, zaprtih ali ranjenih. To je nesprejemljivo ljudje, ki demonstrirajo, se borijo za svoje socialne in ekonomske pravice, zato jih ubijajo, poš, ranijo, na nje se spravijo z brutalnostjo. Istočasno tudi izklapljajo internet. To krši človekove pravice. Prav tako ni lepo, da se, tudi o, da se o tem nenehno piše na Twitterju. E, internet je treba takoj dati znova na voljo vsem v tej državi. Obsojamo to, do česar prihaja v Iranu, pričakujemo takojšnje ukrepanje Evropske unije. Hvala vam za delo, gospa Mogherini, spremljala sem, kaj počnete, opravili ste izvrstno delo in upam, da bomo k malu jasno nastopili proti Iranu. Najlepša hvala. Hvala. Kot podpredsednik delegacije za Iran se bom, eh, osredotočil na načrt, ki ga imamo. Eh, ZDA obsojajo zmerneže v Iranu, ampak vse postaja čedalje težje sprejemljivo. Trenutni protesti civilistov so bili zatrti silo in mi se moramo odzvati takoj, brez pomislekov. Vsaj sto protestnikov je bilo ubitih. Sicer podpiram dialog in vesel sem, da bomo spostavili novo skupno komisijo, ampak treba obsoditi grozodejstva, ko do njih pride. Za konec bi se zahvalil gospe Mogherini za izvrsten in potr izvrstno in potrpežljivo sodelovanje s parlamentom. Hvala za vse to, hvala tudi za sodelovanje z Združenim kraljestvom. Upam, da bo vaš naslednik lahko ravnal enako in nas ne bo obravnaval kot tujo državo. Sardone. Gospa Sardone, ena minuta. Nasilni protesti na trgu pestijo Iran v teh tednih. In kaj počne Evropa? Nič. Tam imamo visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve, gospo Mogherini, kaj je storila? Nič. Iranu smo oprostili neoprostljivo mučenje, zapiranje, ubijanje. Delali smo vse, kot da to sploh ne obstaja. 90 žensk je bilo ubitih samo v letu 2019. Kje so feministke mitu? Evropa, namesto da bi zagovarjala zmernost in svobodo, v imenu posla in nafte raje ohranja dialog z ajatolo. Zato me zanima naslednje. Imamo ogromno ranjenih, mrtvih, zaprtih. Državljani v Iranu želijo konec Islamske republike. Kdaj bo Evropa končno podprla svobodno in demokracijo? Gospod Lopez, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, visoki predstavnici. Danes smo tu zato, da se pogovorimo o razmerah na Bližnjem vzhodu, o teh protestih, ki se dogajajo v Libanonu, v Iraku, v Iranu želimo predstaviti nekatere skupne vzorce, ki se porajajo na Bližnjem vzhodu. Ogromno socialnega nezadovoljstva, ker ni na voljo dovolj priložnosti, ni dostopa do javnih storitev. Gospodarska rast ne koristi vsem državljanom, nažalost je ogromno v tem območju tudi veliko konfliktov, zaradi česar so bili številni državljani razseljeni, prihaja do regionalne polarizacije, družbe so pa premalo vključujoče čeprav so to multietnične države. Evropska unija je sicer skušala v zadnjih letih doseči naslednje, to zahtevamo tudi mi, da bi mednarodna skupnost opredelila naprimer skupna pravila. Jedrski sporazum je bil dober. Poleg tega bi morali zahtevati odgovornost od tistih, ki so zatirali vse protestnike in jih ubijali. Ko pa gre za Libanon, Ta država sprejema številne begunce in ima hude gospodarske in finančne težave. Pomagajmo jim. Hvala lepa. Gospa Rodriguez Ramos, ena minuta. Govornica govori brez mikrofona. Prosim, vklopite mikrofon. Se opravičujem, bom začela znova. Rekla sem, gospa Mogherini, da se vam zahvaljujem za vse trud, za vso delo in predanost v zadnjih letih. V tej regiji smo zdaj priča številnim protestom in ti protesti so namenjeni več svobode, več demokracije, več socialnih pravic. To državljani zahtevajo. V Iranu so te proteste zatrli zelo strogo, s streljnim orožjem so se spravili na civilno prebivalstvo. In to kaže tudi na to, da je prišlo do desetine, stotine mrtvih ljudi, 4000 ranjenih, 10000 zaprtih, to so podatki Amnesty International. V tej državi je prišlo do popolnega digitalnega zaprtja, dostopa do informacij ni. Poleg tega so oblasti začele ponovno pritiskati na ženske, obkrožajo jih z rdečim krogom, pravijo, da so one odgovorne, da hujskajo ljudi in da zato prihaja do teh protestov. Komisijo in mednarodno skupnost pa pozivamo, da ta dejanja obsodijo. Obrnite se na iranske organe, terjate od njih, da nehajo s to represijo. Mislim, da bi morali pozvati k demokratičnemu in političnemu dialogu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Berg, ena minuta. Spoštovana gospa visoka predstavnica, omejil se bom na situacijo v Libanonu. Vsi smo lahko spremljali, kako se je pričela trenutna kriza ob odstopu libanonske vlade in da so politični voditelji nezmožni sestaviti novo vlado. Za vsem tem se skriva Hezbolah, teroristična organizacija in za Hezbolahom se skriva kot eh, financer iranska vlada. Libanon že dolgo časa trpi zaradi umešavanja drugih vplivov od zunaj. Hezbolah deluje v tej državi in zastopa Iran in destabilizira Libanon s svojim terorjem. Že tako občutljive organizacije v Libanonu še bolj trpijo. Hezbolah in podobna gibanja napadajo demonstrante v Bejrutu in poskušajo zagotoviti, da se bo vpliv Irana še naprej obdržal. Izrael je napovedal, da ne bo več toleriral dodatnih napadov Hezbolaha na svojo državo. V našem interesu mora biti, da do tega ne bo več prihajalo, da se bo Iran umešaval in da bo Libanon znova postal morišče. Hvala. Hvala lepa. Andreas Šider, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa visoka predstavnica. Za začetek se vam posebej zahvaljujem za številne pobude in uspešno delo, ki ga upravljate, zlasti kar zadeva sporazum z Iranom. V zadnjih dneh smo bili priča pretresljivim slikam iz Irana. Demonstracije in nemiri povzročajo, da je situacija postala neznosna. Brutalna situacija, ki jo iranski režim izvaja, na stotine mrtvih, na tisoče ranjenih, kaže, eh, kako neusmiljen je režim. Iran mora spoštovati človekove pravice, svobodo govora, svobodo zbiranja, svobodo demonstracij in tudi dostopen internet. Treba je odpraviti konflikte, zagotoviti deeskalacijo in znova se morajo vrniti za pogajalsko mizo. Krizo je treba zmanjšati, ne eh, še vlivati olja na ogen, kar počne ameriški predsednik. Hvala. Hvala lepa. Elena Jončeva. Ena minuta. Blagodarjavi, gospodin predsedatelj. Izrazje... Hvala, gospa predsedujoča. Eh, skrbi me zaradi napetosti.